olijev, namiznih olijev v ZDA iz eh, Španije. Skupna vrednost eh, olijev v ZDA iz Španije znaša 60 milijonov evrov v letu 2016. Zelo smo zaskrbljeni zaradi te preiskave. Ne, samo za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 Mislim, da je težava v tem, da se je audio oprema resetirala in eh, tisti, ki eh, so bili že na prejšnji razpravi, tega mogoče niso opazili. Again, that... No, lahko ponovno začnem, če želite. Torej, upam, da me zdaj vsi slišite. Združene države Amerike so začele antidampinške preiskave in uh, eh, subvencijske preiskave glede uvoza uh, črnih namestnih oljev iz Španije 13. julija. Združene države Amerike seveda imajo pravico hm, uvesti takšne postopke v skladu z pravili Svetovne trgovinske organizacije, seveda pa nas to skrbi ključna težava mm, ni v tem, da nas skrbijo neg potencijalni negativni učinki za proizvajalce španskih eh, oljev, temveč eh, zato, ker menimo, da subvencijski sistemi, ki so vključeni v eh, področje, ki jih je ministrstvo ZDA prijelo v okviru sodbe, predstavljajo sistem, ki je spremljiv in ne predstavlja izkrivljena konkurence. Tako da so te subvencije dovoljene v okviru subvencij, ki ne izkrivljajo konkurence. Zato smo tesno sodelovali z španskimi podjetji, ki so vključena zato, da bi odvrnili pritožbe vlagateljev iz ZDA. E Prav tako smo zapisali direktno preiskovalni komisiji, vložili smo tudi ustne predloge, nadaljevali bomo s tem in ponudili vso podarjeno pomoč španski vladi in španskim eh, proizvajalcem v celotnem postopku. Eh, skrbi nas eh, sistemsko področje, imeli smo tudi neposredne dopise komisarja Hogana in komisarke Malmström. in eh, vodje predstavništva Evropske unije pri ZDA, eh, sekretarja Prduja in eh, sekretarja Rosa. V tem dopisu smo izrazili našo veliko zaskrbljenost in da ugotavljamo, da morda ni v interesu od ZDA, da sprejme ukrepe zaradi neupravičenega subvencioniranja proti tem uvozom. Preiskava je še v zgodnji fazi. Pričakujemo, da eh, bodo preliminarne odločbe sprijete do konca leta novembra. Potem bo prišlo do obiskov za verifikacijo iz ZDA k španskim proizvajalcem. Tudi tam bomo in podpirali španske proizvajalce ter pomagali odgovarjati na vprašanja, ki bodo postavljena. In šele februarja naslednje leto pričakujemo eh, dokončne sklepe glede eh, omejitev glede uh, subvencij in antidumpinga. In šele v marcu bomo prišli do končnih odločitev. To bi lahko potem uh, pripeljalo do končnih ukrepov v smislu pobiranja dodatnih uvoznih dajatev. Ne vemo še, kakšen eh, bo izid te preiskave, vsekakor pa je eh, to občutljivo vprašanje. Upamo, da se bo preiskava končala brez pri tem sklepa, vsekakor pa bomo skrno spremljali potek preiskave in ko bo čas eh, pravi, se bomo odločili, ali so potrebni dodatni ukrepi. Hvala lepa. gospodom, gospodom Istenu iz eh, komisije. Hvalim se tudi eh, gostom, gospe Aguileri, ki je tudi danes z nami prisrčno pozdravljeni. Zdaj pa začne gospod eh, Pavoni iz gospod Pavon Gonzales in GD Agri. Yes, thank you, Mr. Chairman. Well, I mean, there's no... Uh... Hvala lepa, eh, gospod predsednik. Ja, nimam kaj veliko dodati k temu, kar je gospod Rubinači že povedal iz GD Trade. Gre za zadevo, ki je ključnega pomena za nas, zato si prizadevamo do skrajnosti, da bi eh, pomagali pri tej situaciji. Še posebej nas skrbi, da si je, so si ZDA vzele za cilj subvencije, ki ne izkrivljajo konkurence in trga in niso produktno specifične. Eh, oblasti zelja smo na to opozorili, prav tako smo poslali dopis, eh, ki izraža našo zaskrbljenost. CDA eh, prav tako uporablja veliko subvencij v tej, tem green boxu. Na ministerski konferenci v Buenos Aires so v okviru pogajanj iz Dohe smo se vsi strinjali, da moramo reformirati naše subvencijske sisteme v kmetijstvo. Vemo, da ta razprava poteka že leta. ZDA so bile velik eh, partner Evropske unije pri teh eh, pogovorih in vedno smo želeli priti z Eh, subvenci, ki izkrivljajo trg, na tiste, ki ne izkrivljajo eh, trgovine. Zato smo prišli na dele subvencije, green box subvencije. In tukaj se koordiniramo z eh, deležniki. ne vemo, kako se bo nadaljevala ta preiskava, ampak eh, to je pomenilo 200 eh, stranske vprašalnike za eh, proizvajalce v Španiji, tudi za komisijo. Vsak odgovor na vsako vprašanje koordiniramo, ne glede na to, ali gre v javni sektor v Madrid ali v privatni sektor ali pride k nam. Kot je gospod Rubinači že povedal, smo tukaj, komisija je pripravljena ponuditi vsakršno pomoč vsako informacijo do misije na terenu. Tudi, če bo to v Španiji, v Andaluziji ali kjerkoli že bo. Gospa Harans, hvala lepa. Najprej naj se zahvalim komisiji, da se je lotila tega vprašanja. Zelo so se angažirali in eh, sodelovali z špansko vlado, kar je zelo dobro. Gre za vprašanje, ki je popol, bilo sproženo popolnoma neupravičeno in to se pojavlja, pojavi čisto slučajno takoj po tem, ko je komisija pripravila eh, načrt trženja v ZDA. In to tako nepričakovano in kar nenadoma. ZDA pravi, da eh, naše subvencije izkrivljajo uh, trg. Vendar pa so se pravila v, Združ v Evropski uniji eh, že zdavnaj spremenila zato, da bi se izognili izkrivljanju v mednarodni trgovini. Proizvajalci eh, Eh, oliv dobivajo subvencije iz tako imenovane zelene škatle, ki ne izkrivljajo eh, trga. Ne gre za to, da bi branili proizvajalce oliv, ampak eh, gre za obrambo skupne kmetijske politike, ki jo proizvajalci iz ZDA neposredno napadajo. Že dolgo pa vemo, da so naše subvencije eh, manj izkrivljajoče za tržne razmere kot eh, subvencije, ki jih izplačujejo v Severni Ameriki. Ta napad eh, zdaj izkoriščajo za to, da bi prikrivali lastne subvencije in danes gre za proizvajalce oliv iz ZDA, jutri pa bo na vrsti neka druga panoga. Trumpova vlada poskuša napadati naše eh, kmete v obrambo svojih. Zato se še enkrat zahvaljujem komisiji, da se je tako angažirala pri tem vprašanjem. Naj eh, tudi opozorim vse kolege, da je treba opozoriti na to, da gre za plačila iz tako imenovane zelene škatle. In eh, naše subvencijske sisteme smo vse čas eh, reformirali in spreminjali in se prilagajali pravilom svetovne trgovinske organizacije. Eh, naši olivari se zdaj izkoriščajo kot žrtve oziroma kot talci za obrambo ameriških kmetov. Tukaj nas čaka še veliko dela, seveda moramo, lahko računamo tudi z večino v tem odboru, gospod Bazon. Hvala lepa, gospod uh, predsednik. Mm, Pozdravni predstavniki eh, vse mogočne komisije. Američani želijo sprejeti ukrepe proti eh, črnim španskim olivam. saj menijo, da prihaja do izkrivljanja mm, konkurence in eh, trga. Ne smemo pozabiti, da se v Kaliforniji tudi prodajajo in proizvajajo črne olive. Mm, seveda razumem američane, saj sem tudi sam protekcionist. Po drugi strani pa razumem, da imajo španski proizvajalci s tem svoje težave. Kaj torej pričakuje komisija, če se bodo američani uspeli uveljaviti, kakšne ukrepe lahko sprememo do američanov, če v bistvu ščitijo samo lastne proizvajalce? Evropske države, evropskim državam uh, očitajo protekcionizem, problem pa je zelo večplasten. Eh, Hvala lepa, gospod, gospa Aguilera. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, veseli me, da v odboru razpravljamo o tej temi. To ne skrbi samo predstavnike proizvajalcev iz eh, Španije, ampak je to nevarnost tudi za druge kmetijske sektorje. Zadeve je treba vzeti resno. Veseli me, da so prisotni tudi predstavniki naše prodajne mreže iz Španije. Eh, tukaj gre tudi za napad na ozelenitev. Že 40 let eh, se olive izvažajo iz Sevilje, iz Analuzije v ZDA. 40 let dela gre za zaupanja vredne proizvajalce, ki jim v ZDA tudi zaupajo. Zakaj so američani zdaj tako agresivni? Zakaj meni je to jasno? Gospod Loazo je že povedal, da razume, kaj počnejo američani s svojimi nacionalističnimi, protekcionističnimi težnjami. Ampak s tem ne morem biti zadovoljna. Pridite k nam v Franciji, bodo tudi prizadeti kakšni proizvodi zaradi tega. napad. Je napad na skupno kmetijsko politiko in na subvencije za ekološke ukrepe. Tukaj ne gre za namizne olive, to je problem nove ameriške eh, vlade. Vse, kar je v konkurenci z domačimi proizvodi, je treba napasti.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 vi pa hodite po prstih, eh, česar ne razumem. Lahko samo upam, da bo komisarka Malmström, ki je pristojna za trovinska vprašanja, eh, resno ukrepala, kajti izvoz. Kajti načrtno se nam napadajo izvozi v okviru skupne kmetijske politike. Američani s tem seveda ščitijo svojo lastno proizvodno. Upam, da eh, bodo predstavniki GD eh, za trgovino povedali, kaj še načrtujejo. Zdi se, da bodo američani tukaj nadaljevali in to ni trgovsko-politični napad, eh, ampak politični napad. Kaj bomo potem naredili? Če bomo ukrepali, bodo ukrepali ZDA. Ne gre za španske proizvode, ampak gre za evropsko kmetijsko politiko. Hvala lepa. Gospod Luazon. Mislim, da so bili vaši nameni nekoliko drugačni, kot smo pravkar slišali, ampak. Eh, Zdaj bomo prisluhnili komisiji, lahko se sami dogovorite, v kakšnem vrstnem redu boste spregovorili. Mogoče tudi samo eden od obeh, kakor želite. Thank you. Thank you, chair, and, uh... Hvala lepa in hvala lepa eh, tudi članom odbora za njihova vprašanja in komentarje. Najprej naj se opredelim glede besed gospoda Gilera Garcia. E, tukaj nimamo neke govorice med GD3 in e, AGDI. Sodelujemo med vsemi službami Evropske komisije in kot rečeno smo že sprejeli politično stališče glede tega, namesto da bi se preprosto omili, kot to storimo pri mnogih e, primerjih, na poseganje v preiskavo kot zainteresirana stran. Smo že sprejeli politične ukrepe v obliki dveh pisnih eh, sporočil in v obliki neposrednih eh, ustnih eh, stikov. Lahko vam povem, da komisarka Malmström in pa tudi celoten komisijski kolegi to vprašanje obravnava z izjemno resnostjo. Eh, Trd boj bo in eh, zdaj, ko eh, gospodu lazujo, lahko se borimo, če bomo vedeli, kakšne neukrepe bodo sprejeli. Zdaj pa moramo storiti vse, da bi preprečili sprejetje teh ukrepov in to počnemo. Počnemo vse v okviru pravil STO, da bi preprečali ZDA, da teh ukrepov ne sprejmem. Če nam eh, pri tem boju ne bo uspelo, bomo morali razmisliti o možnih drugih okrepih. Prav gotovo lahko ponovim našo veliko željo, da se tukaj spopademo ne samo zato, ker to povzroča velike težave španskim proizvajalcev, temveč ker gre za sistemsko vprašanje. Zelo jasen bom. Tu gre za sistemsko vprašanje, ne zato, eh, ker neka država sprijema eh, proti slovencijske ukrepe, da jih moramo potem odpraviti. Tukaj gre za učinke eh, subvencije, kar pa ne spremi naše možnosti nadaljnega subvencioniranja. Vprašanje je točno v tem, kar je povedal kolega Pavon González. In sicer, da imamo po eni strani pogajanja znotraj SDO, kjer se strinjamo z, z partnerji, da imamo uh, subvencijske scheme, ki so dovoljene. Po drugi strani pa imamo tretje države, ki poskušajo skozi zadnja vrata sprejemati okrepe, da bi izničile učinke subvencij, ko gre za izvoz v njihove države. In to je temeljni problem, ki ga želimo rešiti. Problem v, tukaj je, da zaenkrat ne vemo, kakšen eh, bo izid te preiskave, zato moramo skrbno spremljati, kaj se dogaja v tej preiskavi. Na vsak način pa lahko povdarim, da smo mobilizirali vse politične ravni v komisiji. Rozumem, že už njem. Eh, eh, predstaviteľe komisie. No, čo som vas dobro razumev. Ste zaključili z svojim prispevkom, eh, komisija, za kar se vam prisrčno zahvaljujemo. Eh, dobro bi bilo, če bi morda tudi pisno postavili kakšno vprašanje gospodin Malström ali gospodu Hogenu, tako da se boste zavedali, da obstaja to, ta problem in boste nekaj naredila proti temu. seveda morata vedeti, kakšne prakse izvajajo eh, partnerske države na tem področju. S tem eh, zaključujem z razpravo in pozdravljam goste gospoda Nikolsona. To so študentje, ki jih je povabil. Veseli nas, da ste danes z nami. Mi pa bomo nadaljevali z naslednjo temo. kar seveda tudi poznate, zdaj je šlo za namizne olive in ukrepe ameriške vlade. Zdaj pa prehajamo na drugo temo, kjer gre za trenutno situacijo na področju boja proti eh, ameriški prošiči eh, kugi težave imajo predvsem sektora čudnih levnej, najvažnejše je to, aby Skratka, gre za afriško prašičjo kugo in ukrepe, ki jih je treba sprejeti, prizadeti sta predvsem Litva in Polska, zato moramo poskrbeti, da se bolezen ne bo šilila naprej. Vse skupaj pa uh, močno vpliva tudi na trgovino, kako tudi na notranji trg. vprašanje zadeva tudi področje eh, varne hrane, ki ga ne smemo zanemariti. Pozdravljam tukaj eh, predstavnike komisije iz GD Sante, torej generalni direktorat za zdravje, in sicer direktor Bernard von Hutem, ki ga poznamo. Vedno se veselimo, kadar ste z nami in vam takoj predajam besedo. Mislim, da ste pripravili tudi ustrezno predstavitev, kar močno pomaga pri predstavitvi. Hvala lepa, ne vem koliko časa imam na voljo, 10 minut, 12 minut. Poskušal bom skrajšati zelo dolgo zgodbo. Predstavitev predstavlja epidemiološko situacijo. Potem vprašanje regionalizacije, ki se uporablja znotraj Evropske unije, naslednja točka je strategija in potem so tukaj ukrepi Evropske unije. Najprej eh, si pogledajmo situacijo od leta 2007 do leta 2014. In če si pogledate ta zemljevid, boste videli, da se je vse skupaj začelo iz, v Gruzije in se je 2010, 2011, 2012, 2013 do 2014 razširilo. No, če grem nazaj, boste videli, kako se je zadeva iz Gruzije razširila po vsej Ruski federacije. Leta 2014 eh, je vse skupaj zadelo tudi Evropsko unijo in vedeli boste, da smo imeli prve izbruhe na meji z Belarusijo. Belorusijo. Zdaj imamo primere na Polskem, Litvi in Estoniji, pa tudi Latviji. Zelene zvezdice predstavljajo izbruhe na kmetijah v rumenem so primeri pri merjasih, ki so jih našli mrtve zaradi afriške prašiče eh, kuge. Tukaj še več zemljevidov in eh, vidite, da so se zadeve širili od meje na eh, območje Afrika, na ozemlje, predvsem baljskih eh, držav. Tukaj vidite situacijo 2016 in 2017. Veliko je zelenih eh, pik, to se pravi, gre za divje prašiče. Na vzhodu, eh, vzhodnih evropskih državah nimamo tukaj statistike, tukaj jo imamo, zato je statistika boljša. To, te pikice ne pomenijo, da v Ruski federaciji ni primero, ampak pač nimajo podatkov o tem. No, nice. Nekaj povedem tem, kaj se je dogajalo na Češke in sicer poleti. našli so divje prašiče v okužene bližini ceste. Preko človeškega faktorja se je bolezen razširila, verjetno preko tovornjakarja, ki je klobaso ali kaj drugega prinesel iz Ukrajine in to pustil v tovornjako in tam parkiral in tako se je zadeva razširila. Človeški faktor je tukaj je zelo pomemben. Na zemljevidu spet lahko vidite eno piko na češkem, kajti 50 divjih prašičev so našli na zelo oskem območju, kar lahko vidite tudi na tej sliki. Od ključnih eh, vprašanj eh, oziroma problemov je tudi obnašanje lovcev na češkem lovci bi lahko zelo pomagali pri odpravi nevarnosti, če pa to, se to stori napačno, potem lahko to pomaga celo širiti bolezen na zelo široko zemlje na Češkem. Smo zelo dobro sodelovali z lovci in nam je uspelo zaiziti okužbo pri divjih prešičih na zelo omejenem območju. Vidite, število izbruhov eh, od julija in eh, to pomeni, da je bilo najdenih zelo malo primerov pri divjem prašiču. Če si bo Česka naprej prizadevala za ozrednimi ukrepi, lahko pričakujemo, da bo bolezen izkoreninja. Potem imamo tukaj Romunijo eh, na dveh Na dveh kmetijah so našli primere, verjetno ponovno malomarnost človeka, proizvodi pripeljani iz eh, Ukrajine. Eh, dva brata sta bila v obmestnem območju in zunaj teh eh, obratov ni bilo opaženih nadaljnih primerov, to se pravi, da ni prišlo do širjenja tako da je to žarišče zaključeno. Tukaj imamo primer Romunije, suburbano območje, kar je omogočilo srezno delovanje veterinarske službe v Romuniji. Od začetka tega leta 2017 eh, nismo imeli več primerov. Veliko smo imeli primerov sicer pri divjem prašiču v, na Češkem, ampak šlo je za manjše območje, gozdno območje. Ostali izbruhi so v treh baljskih državah, pa tudi na Polskem. K temu se bom vrnil. V Romuniji smo imeli samo eh, te dve eh, manjše kmetije. Kaj se je dogajalo? Leta 2014, zelo na kratko ne predstavim, te zemljevide. V, v sredini 2014 eh, smo imeli prvi izbruh pri divjih prašičih iz Belorusije z, z infekcijo na Polskem in Romuniji. Potem smo imeli infekcije iz eh, Zidane Kanade, če se ne spremljajo drugi kot eh, Rusija, kar, ki je omaknil čemu je sledil umik vse svinjine iz Rusije. Zdaj pa na hitro skozi slikice in videli boste, kako se je bolesen širila od leta 2014 do danes. Mm, tukaj so vedno modra območja, to so območja mm, pufrnih eh, con, pufrskih con področja, kjer nismo imeli nobenih primerov pri divjem prašiču. Eh, v roza barvi eh, imamo gužbo pri divjih živalih in pa rdeča območja, kjer smo eh, našli tudi farme, ki so ogužene. Tam, kjer imamo eh, modul trkizno barvo, se lahko trgovina nadaljuje, potem imamo mm, podatke od 14, 15, 16, 17. Vidite, da so se zadeve spreminjale v tlej. Še izključimo človeški faktor, ki je izjemnega pomena, in sem ga preomenjal, je bolezen, če ustrezno izvajamo priporočila. za upravljanje z divjadjo. Se zadeva širi en kilometr na mesec, ampak žal na določenih območjih. Ravnanje lovcev ni bilo v skladu s priporočili. En. Na prejšnji slikah ste lahko videli, kako se je uh, ta bolezen dramatično širila v zadnjih letih. Imamo 36 izvedbenih eh, aktov, ki so bili sprejeti glede tega, eh, razviti s pomočjo strokovnjakov. Kakšna je torej naša strategija na tem področju? Dve področji, gre za upravljanje z divjim prašičem. In tukaj moram eh, povdariti, kakšen pomen ima ravnanje lovcev pri preprečevanju širjenja bolezni, pomeni seveda tudi človeški faktor. Človeški faktor pomeni ljudje, eh, pomeni ljudi, ki se ne zavedajo, kaj počnejo, ko prinašajo meso kot osebno dobrino v, in se ne zaveda, kaj bo to povzročilo. To vemo zaradi izbruha na češkem poleti in tudi v Romuniji. V vseh eh, drugih državah, ki je doslej niso vključene, je bilo to močno opozorilo, ki je povzročilo okrepitev pozornosti. Tukaj govorimo o kmetih, eh, o lovcih, o tovornjakarjih, o tistih, ki delajo v gozdu. In, eh, tudi kmetijskih delavcev. No, veliko delavcev na kmetijah, ki prihajajo iz vzhodne Evrope. Kmetje se morajo zavedati, da lahko predstavljajo določeno tveganje. Če ljudje sabo prinašajo mesne izdelke. Eh, virus pa lahko prinese tudi na čevljih, eh, saj je virus izjemno odporen. Kaj smo torej počeli v mednarodnem smislu v okviru GFTAD-a, v okviru FAO in OE? Smo poskušali eh, zagotoviti neko sklajen pristop vseh eh, prizadetih držav, ne samo držav članic Evropske unije, ampak tudi Rusije, Belorusije, Ukrajine in Moldavije. Imeli smo sesta dvodnevne sestanke v mnogih krajih, eh, kar je bilo zelo pomembno. za ugotavljanje, kako preprečiti tveganje. Imamo sedem okuženih evropskih držav, tri balske države, Poljska, Ukrajina, Belorusija in Moldavija. Obiskali smo vse države, da smo videli, eh, kakšna so tveganja the, uh, an emergency visit on the spot have been able to advise. Imeli smo tudi strokovnjake, ki so nadzorovali bolezen in obiskali tudi Češko in Romunijo poletnih mesecih. Komisar Andrew Kajtes eh, je organiziral tudi srečanje ministrov na visoki ravni. Nekaj jih je že bilo, no, eno bo še novembra v Pragi, več kot deset ministrov se je udeležilo teh eh, sestankov. In eh, pomen podpore veterinarske službe pri izvajanju priporočil in smernic, ki jih imamo v te namene v Svetovni trgovinski organizaciji, v Svetovni zdravstveni organizaciji so zelo uh, tega vprašanja že prej. Videli smo, da smo imeli težave na polskem. Rusija se je odločila, da bo prepovedala e, sinjino, ki prihaja iz Evropske unije. Evropska unija tega ni sprejela. Zato smo sprožili pritožbo v Ženevi v zvezi z tem prvi del smo dobili, e, v VTO so dejali, da imamo prav in da je Evropska unija lahko zaščitila svojo trgovino in da Rusija nima prav, mora dopustiti uvoz svinjine 6. decembra 17. decembra je rok, do katerega mora Rusija sprijemati eh, svinjino iz eh, preostanka Evrope, če ne bomo eh, primer obravnavali znotraj Svetovne trgovinske organizacije še naprej. Imamo tudi veliko tehnične podpore, ne samo za države članice, ampak tudi za sosedne države. Organizirali smo delavnice in tehnične misije pomoči predvsem za veterinarsko službo, kjer imamo strokovnjake, ki so na voljo 24 ur na dan. In lahko svetuje državam članicam, kako reševati te probleme, ko se pojavi primer. Tudi EFSA se je vključila Prav tako imamo referenčni laboratorij, ki je ponujal na svete državam članicam, trem državam članicam, imamo tudi finančno podporo za programe. Od Finske do Romunije na vzhodni meji izvajamo kampanjo ozaviščanja, ki je jih eh, sprejemamo in izvajamo za pomoč državam, ki so prizadete. Tukaj imam tudi finančna sredstva, eh, vidite številke sofinanciranja za leto 2000, od leta 2013, še preden smo opazili prvi zbruh, smo mm, podpirali države, ki so najbolj ogrožene s 36 milijoni. Finančna sredstva so namenjena tudi državam zunaj Evropske unije. Raje porabimo denar zunaj Evropske unije, tako da bolezen ostane tam in ne pride v Evropsko unijo. V Moldaviji imamo tekoč projekt, kot tudi v Ukrajini. Opravili smo tudi ustrezne revizije, zadnja je bila poleti, kjer so naši revizori obiskali vse države na vzhodni meji Evropske unije, spet z namenom osveščanja in ustreznih eh, mejnih eh, kontrol ter zagotavljale, da ljudje, ki potujejo ven iz Rusije, Ukrajine in Moldavije, ustrezno informiramo o tveganih prevoza oziroma prenašanja mesnih izdelkov iz teh eh, držav. Se smo na ta način eh, ugotovili veliko izbruhov. Če imam še nekaj časa,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 and we have given, the EU has given vaccine to all those countries which are blue, you can see on the map, Bulgaria, Albania, Fyrom, Kosovo, Serbia. Bulgaria, Romunija, Črna gora in ostale so prizadete, zato moramo sprejeti ukrepe, ki preprečujejo širjenje te bolezni. S komisarjem Andriukaitisom Eh, smo organizirali eh, srečanje, kjer so bili vsi ministri iz Evropske unije do Turčije in Izraela, vsi odločeni, da se prepreči širjenje eh, te bolezni. 2,5 odmerkov cepiva smo razdelili za vse balkanske države, tudi Grči, kar je pripeljalo do tega, da se je situacija oblikovala tako v tem letor, samo v Albaniji je bilo cepljenje neočinkovito, tukaj imamo še izbruhe v vseh drugih državah, pa ni prišlo do novih izbruhov, kar pomeni, da koordinacija Evropske unije in finančne spodbuje tudi preko našega programa cepljenja učinkovito preprečuje širitve v države kot so Romunija, Slovenija, Avstrija, ki so bile zelo zaskrbljene. Zdaj pa smo v takšni situaciji. In sicer imamo cone, območja, kjer se virus uh, uh, giba to je rdeče in rumene, kjer nismo našli eh, primerov. S temi 15 državami bomo imeli ponovno sestanek in oblikovali strategijo za naslednje leto za ponovno revakcinacijo v območju, tako da zagotovimo popolno stranitev virusa. Potem pa bomo sprejeli načrt za leto 2019 to je torej to, kar smo naredili za etičninsko bolezen pršičev in na področju afriške pršiče kuge. Hvala. Hvala lepa. Sploh hm, še nismo ravno pozni. Je še kak drug? zastopnik tu, pažnostni zastop, panošni zastopniki so tukaj, mislim, da spurske. Gospa Šikora vodi vse skupaj, pozdravljam vas. Tako, sedaj pa naslednja, prosim, gospa Freja. Ne, in Nederland heb ik in uh, eh, 1907. Eh, gospa Šrajer Pirik. Hvala lepa. leta 1997 smo na nizozemskem doživeli tudi prašičo kugo, to je bila tragedija. Upamo, da bomo to lahko zaizili. To se mi je zdela dobra predstavitev. Imeli smo tudi že razno razne predstavitve prej. In slišala sem kritiko na račun lovcev. Nekatere, nekatere predstavitve so dejale, da sploh ne bi smeli loviti ker so to negativne posledice. Sedaj pa sem razumela, da lovci igrajo lahko pomembno vlogo. Dejali ste, da pa lovci vedno ne počnejo tega, kar bi morali. Lahko to bolj konkretno poveste. Šlo je za Polsko, mislim, da, ampak če sem prav razumela, seveda lovci potujejo po vsej Evropi in morajo pač vedeti, kaj je potrebno storiti. nekateri elementi se mi zdijo tudi pomembni. Naprimer, voz pršičega mesa v Rusijo. Tukaj vam moram čestitati. Upam, da nam bo kmalo uspelo. Vendar pa, če gre za odstrel divjih prašičev, potem to razumem tako, če je Rusija to že strelila preventivno, ali so kar vse postrelili? Veste kaj več o tem? lovci med sabo si vedno vse povedo. Zdaj Putin ustrelil v sobišče. Putin sam osebno jih ustrelil. Sedaj pa poslanec Agnew, prosim. I'm on a learning curve here. Ja, tudi sam se še učim, prihajam iz Združenega kraljestva, nimamo prav veliko divjih prašičev, nekaj jih je pobeglih s kmetij. Ta bolezen, pri drugem prašiču se zdi zelo resna, se hitro razvija. Je to kot mitoza pri zajcih, ko potem razvijajo odpornost in ko naslednjič se pojavi na oval, ni tako eh, resna več in potem pride do ravnovesja. Ko se torej vse skupaj pojavlja ciklično živali pa to potem sprejmejo in postajo odporne. Ne vem dosti o tej bolezni. Če sem prav razumel, ni. Tukaj nekaj, kar bi lahko pomenilo prenos na ljudi. Lahko potrdite, da se ta, to ne prenaša na ljudi. Omenili ste, da je kar precej mobilnosti polskih delavcev, seveda prihajajo tudi v Združeno kraljestvo in delajo na kmetijah. Naprimer, polski delavci na kmetijah ali baltske države in Polska tudi pazijo na to, da ti delavci ne bi prenesli te bolezni sabo v Združeno kraljestvo. Koliko tega izobraževanja je? In potem dejali ste tudi nekaj o vozličastem dermatitisu. Kaj pomeni, če želite popolnoma izkoreniniti to bolezen, bo potrebno pobiti vse dive prašiče na mejnih področjih, kako jo izkoreniniti. Eh. Hvala lepa, gospod Trope. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Hvala lipa. Klausimai traukėt šiandieną į darbo tvarkį. Ačiū komisijai. Hvala lipa. Hvala lipa, da je to na dnevnem redu. Hvala lipa tudi predstavniku komisije za celovite informacije. Ni prvič, da sem slišal te informacije. To se je ponovilo že tretjič. Seveda, komisija išče rešitve, da bi ustavila bolezen, žal pa rezultat ni zadovoljiv od leta 2014 se razmere slabšajo. V državah, ki so prizadete, ni učinkovitih ukrepov. Prihajam iz Litve. V Litvi smo imeli nekaj primerov 2014, danes pa je že dve tretjini ozemlja okužena s prašičjo kugo na teh področjih, majhni kmetje, ne morejo več um, imeti pršičereje. Danes torej Litva nima dovolj prašičega mesa. 50 odstotkov prašičega mesa se uvaža iz Litve. Če ne bi imeli te možnosti, ne bi imeli dovolj prašičega mesa. Slišali smo tudi predlog, da bi pršiče meso nadomestili z govedino. Po pravilih Evropske komisije pa ne moramo povečati število glav živine, govedi in ovc, ker je to potem proti predpisom. Ne moramo torej gojiti prašičev, ne moramo imeti več govedi ali ovac, torej smo v nekakšni slepi ulici. Danes pa nismo nič slišali o pomembnem dogodku, pomembnem dogodku na evropski ravni. Leta 2014 je bil odkrit Erik Vir te bolezni. 20 tisoč prašičev so zaklali. pred nekaj meseci se je ponovilo nekaj podobnega. 80 tisoč prašičev so zaklali. Kdo lahko torej zagotovi, da se kaj takega ne bo ponovilo? Kdo lahko zagotovi, da so ti ukrepi učinkoviti pri malih kmetih, pa tudi pri velikih? Pravzaprav spoh ne vemo točno, kako učinkovito je to na kmetijah. Ne poznamo tudi vira kontaminacije. Ne vemo, odkot je ta kontaminacija, ki ste jo omenili, prišla. Omenili ste salame, šunko, vendar pa nisem prepričan, da so to resne razlage. Mislim, da učinkovitost ukrepov ni zadovoljiva, razmere se slabšajo, čez nekaj let bo celotna Poljska že okužena s pršičjo kugo. Morda bomo morali še nekaj časa počakati, da bo ta pršičjo kugo prišla tudi v Francijo in Nemčijo, da se bo kaj zgodilo, da bomo resnično ukrepali. Potrebno je ukrepati. Če se divji pršiči smatrajo za prenašalce bolezni, da danes, moramo zastaviti pomembno vprašanje tudi lovcem. Ne bodimo smešni. poznavcev, nikoli ne zanima izkoreninjanje živali. Ne ciljajo niti na samice, samo na samce. Torej, sedaj namenjamo 5 milijonov, potem 10 milijonov, potem kasneje bomo potrebovali 30 milijonov za ustavitev tega fenomena. Vedno draže bo. Dejali ste, da mm, v Češki republiki in v Romuniji je prašiča kuga skoraj izkorenjena, ampak vam ne verjamem, kaj ti v Litvi slišim samo besede, veliko se o tem govori, vendar pa tega potem ni vidno v rezultatih potrebno je sprejeti ustrezne ukrepe, potrebno je sprejeti načrt in tudi izvedbo. Če tega ne bomo storili danes, bomo jutri imeli še več težav. Kolegi pravijo, da ta bolezen ne prehaja na človeka. Ampak ali so te informacije res zanesljive?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 sem Romun in žal je v Romuniji tudi vir okužbe. Zanima me, kako bi konkretno lahko omejili selitev divjih živali. Sveda meja ne poznajo. Lahko prepričujemo ljudi, jih izobražujemo, ampak težave so divje živali, ki prehajajo meje. Ste pomislili na to, da bi uvedli električne ovire, naprimer za območja, kjer divji prešiči med Romunijo in Bolgarijo, eh, opustite Romunijo in Mačarsko redno prehajajo. To je ena točka. Druga. Ne smemo preveč zaupati lovcem. Tudi država mora posredovati in mora zmanjšati območja lova. Seveda lovci skrbijo za divje prešiče, ampak zato mora eh, se vključiti v to tudi država, da ohrani ustrezno raven divjih prešičev, da lahko to nadziramo, da ne bomo imeli napredovane bolezni v Nemčijo, kot je bilo rečeno. Hvala lepa. Hvala, gospodine predsjedniče. Spa Petir. Na svo sreću nemamo problem sa bolestima, ali imamo Hvala lepa. Na Hrvaške imamo problem z večanjem populacije divjih prašičev, ki so se v določenih regijah eh, tako eh, razmnožili, da prihajajo na dvorišča stanovanskih stavb. Eh, naši kmetje ne vejo več, kako reševati ta problem. Imamo pa uh, gospodarske osnove za upravljanje z uh, divjadbo ampak ker so se eh, divji prašiči križali z domačimi prašiči, se je njihova populacija močno povečala. Kakšno so vaša priporočila za države članice? Kaj lahko države članice v takih primerih eh, storijo? Kaj morajo storiti, da bi zmanjšale populacijo divjih prašičev in eh, da rešijo ta problem? Zdaj pa, da črpali že ministre, zgošeni pa in panu poslu.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 je to potekalo gladko, seveda ima to potem tudi vpliv na drvanje kmetij. Veselim se tudi pilotnih projektov, kajti to resnično pripravlja ljudi na to in deluje preventivno. Se pa sprašujem, ali se ta bolezen dotika predvsem malih kmetij ali morda ne izpolnjujejo vseh pravil proizvodnja se osredotoča predvsem na male kmetije, kot da te potem ne izpolnjujejo ustreznih ukrepov, kar se tiče varnosti. Kaj ti seveda te male kmetije so bolj tradicionalne. V novejših državah članicah, dobro, dolgo smo že v EU, ta tradicija gojenja manjših čred, prašičev še ostaja. To je bilo zelo popularno v preteklosti. Sedaj se te črede likvidira. Tudi nadomestila se dobijo. In naprimer, če kdo torej likvidira manjšo čredo, za kolje manjšo čredo, ali potem dobi kakšna nadomestila, naprimer za to, da pride na rejo govedi, je v okviru teh strukturnih ukrepov možno potem financirati naprimer tudi prehod na rejo govedi. Bojimo se, da se ta velika bolezen ne bi razširila. Kaj bi dodatno lahko storili, da bi jo resnično obvladali? Hvala lepa. Torej, toliko glede naših vprašanj, sedaj pa prosimo za odgovore. Hvala. Thank you, Mr. Chairman. Let me first reply to more general question and I will let, let my colleague to reply in relation. Hvala lepa najprej bom sam, potem, bodo pa, potem bo pa kolega odgovoril o lovcih in divjih prešičih. Priprava in ozaveščanje sta ključnega pomena za to, da se izognemo vstopu novih primerov bolezni in širitvi bolezni. Preventiva ni naloga samo organov, državnih organov, temveč je to naloga tudi za kmete. Kmeti morajo vedeti, kako lahko virus pride na kmetijo. Morajo povečati eh, biološko varnost, to je zelo pomembno kljub dejstvu, ki je bilo omenjeno strani litovskega poslanca, da resnično je potrebno imeti zagotovljene varnostne ukrepe na kmetijah in kljub visokim standardom včasih primeri pridejo na kmetije in resnično male kmetije so najbolj izpostavljene. Ozaveščanje je torej ključnega pomena. Kako se pripravimo na to? potem spraševal tudi britanski kolega. Vem, dvih prešičev v Združenem kraljestvu ni. To je dobro, Združeno kraljestvo tudi na danskem jih je zelo malo, samo v živalskih vrtovih. Tako se izognete torej bolezni. Vendar pa v teh državah morajo kmetje biti ozaveščeni. Kmeti, ki prihajajo z vzhoda, se morajo zavedati nevarnosti, ki jo lahko predstavljajo ne samo eh, s prenosom šunke ali salam, temveč tudi s tem, ko hodite po gozdu. Če hodite po gozdu, kjer je virus prisoten, potem prijete domov z virusom na škornjih. In to je potem ena od posebnosti baljskih držav, ko zelo pogosto nabirajo gobe in potem lahko vidimo tudi eksplozijo izbruha primerov bolezni. Zelo pomembna je preventiva. Treba je, potrebno je zmanjšati število divjih prašičev, preden se pojavi bolezen, če pa že pride bolezen, je potrebno potem zelo pazljivo ravnati, ko hodite v gost. Veliko izkušenj imamo nekaterih državah je to zelo uh, uspešno. V gozdovih na baltskih državah, naprimer, če odstranite trupla, ker virus ostaje še kar nekaj mesecev aktiven v truplih, potem lahko vidite zelo uspešno znižanje izbruho bolezni. Kar se tiče cepiva, da seveda cepiva ni. Niti blizu razvoja cepiva nismo. Tega nisem omenil v svoji predstavitvi. V raziskavah namenjamo milijone za iskanje cepiva, ki bi bilo učinkovito. Ampak to ne v bližnji prihodnosti. To ne predstavlja nevarnosti za ljudi, sploh ne ne prenaša se na ljudi, absolutno nobene nevarnosti ni. Romunija, aha, poslanec je že odšel, da, res, v Romuniji se zdi virusa več ni, kot sem dejal, je bilo to na kmetiji predmestju, dokler se ne razširi na divje prašiče, ga lahko omejimo, kar se tiče Rusije tu bom združil Rusijo in Belorusijo. Belorusija, načetko sem dejal, da tam ni divjih prašičev, oziroma jih ni bilo. Tako so dejali, kar smo težko verjeli in zato tudi ni izbruha, tako so nam povedali. Ampak potem po kar nekaj sestankih smo jih pripečevali in so priznali, da imajo divje prašiče, pa da bolezni niso zaznali. Vemo pa, da obstajajo res je pomembno za državo, da se ustrezno pripravi. Veliko držav je povečalo odstrel divjega prašiča zato, da bi zmanjšali število divjih prašičev v gozdu. Letos je divjih prašičev veliko več kot v katerem koli prejšnjem letu tam, kjer ni izbruha, bi morali lovci pomagati pri zmanjševanju števila divjih prašičev. Kar se tiče Ženeve, kot sem dejal, je rok za Ruse, da izpolnijo sodbo 6. decembra. Če tega ne bodo storili, bomo nadaljevali s postopkom po pravilih STO in bomo začeli s postopkom za nadomestilo. Tako, sedaj pa predajam besedo kolegi, ki vam bo povedal na kratko več o strategiji, ki jo morajo uporabiti lovci. Lovci, kot sem dejal, so zelo pomembni in bi lahko bili zelo koristni, lahko so pa tudi škodljivi, če ne ravnajo pravilno. Lovce moramo torej razložiti, kaj morajo postoriti in česa početi ne smejo. To je zelo pomembno in mislim, da je to tisto, kar smo naprimer na Češkem dosegli. Zato nadaljujemo z našim delom pri tem. Prosim. To, to Hvala lepa. Naj dopolnim, da imamo upravljanje z divjimi prašiči, strategijo na tem področju. To je dolgoročna strategija in je zelo zapletena. Pri nekaterih vidikih je tudi nekoliko protislovna, zato lovci težko razumejo, kaj se zahteva od njih, kaj prav in kaj ne. Primer Češke republike je zelo nazoren. Vemo, da tam, kjer bolezen je, področje, kjer virus je, ne smemo streljati divjih prašičev. Pustiti jih moramo, da omrejo zaradi bolezni. Če jih odstrelimo množično, potem smo to v dialogu z Rusijo govorili o tehniki Karašnikova, je to katastrofa. Tanki sorovci poslušali rusko govorečo televizijo, so uporabljali strategijo Karašnikova in naredili so smešnjavo in to je vidno na zemljevidih, ki ste jih videli, še prav posebno v dveh najbolj severnih baltskih državah. Po drugi strani, to, kar so češki kolegi, češki lovci počeli, je popolno prenehanje lova na zelo majhnem območju, kjer je bolezen navzoča. To je približno 50 kvadratnih kilometrov, to je en gost, kjer torej ne streljajo divjega prešiča in počnejo ravno nasprotno, na širšem območju, kjer bolezni ni in to vedo zagotovo, počnejo vse, da bi zmanjšali število zdravih divjih prašičev. Prepovedujejo hranjenje divjih prašičev in streljajo na vse, še prav posebno samice, plodne samice v reproduktivni starosti. Tega lovci ne marajo. Smo jim pa dejali, da morajo to storiti. Spodbujamo jih, da naj to počnejo. Dobijo tudi premije za vsako odstreljeno samico samico divjega prašiča. Kombinacija teh dveh elementov, popolno prenehanje odstrela na žariščih in ukrepi za zmanjšanje gostote divjih prašičev na, raz, na območjih, kjer so razmere še vedno razmerno dobre, kot bi lahko bila tudi Hrvaška, bi to lahko pomagalo pri zadržanju širitve bolezni. Kar se tega vidika tiče, lovci opravljajo dobro delo kajti bolezen se ne širi na zahod, malo se širi proti jugu, to tudi zaradi razmer v Ukrajini, če je že težko prepričevati lovce v EU, tudi s premijami, je še teže vplivati na ukrajinske lovce. Upam, da sem to sedaj nekoliko bolj pojasnil. Boste videli, zakaj gre. Hvala. Nije zupełnie, dlatego że jeszcze prosi o... Nie po ponoma zgleda, ker na kratko prosi za besedo še enkrat gospod Agnew. Pol minute, prosim. Yes. E, e, Hvala lepa. Na nekaj pa niste odgovorili. In sicer na resnost bolezni pri dvih pršiči se e, si opomorajo, tako kot zajci, in potem ta bolezen ni več tako huda. Bolezen ubija prašiče in divje prašiče. Zgolj nizek odstotek preživi, ni cela pet odstotka preživi. Sto odstotno skoraj, da živali umrejo zaradi bolezni in to zelo, zelo hitro, manj kot dveh, treh dnevih. In tako kot je razložil predhodnik, je ključnega pomena, da bolezen ubije živali na okuženih področjih, tako da gre za depopulacijo na teh območjih bolezen druga sama. Potem pa je potrebno odstraniti trupla eh, v izogib temu, da bi se virus razširil in okužil nadaljne generacije ali druge živali. Odstranitev trupla je zelo pomembna iz gozda, še prav posebno na severu, kjer mm, je zmrzal po zimi. In če potem trupla zmrznajo, zmrznajo tudi virusi in spomladi se potem virusi spet aktivirajo. In divi prašiče jedo, divi prašiče in to je potem težava. Tako da je potrebno odstranjevati truple iz gozdov. Hvala lepa. Še enkrat gospa Šrajl Pirik, na kratko. Dve korte vprašanja. Die wilde Hvala lepa. Dve kratki vprašanji. Ta trupla, ki jih potem jedo tudi druge živali v gozdu, samo divji prašiči. Konkretno vprašanje. Na nizozemskem imamo veliko izkušenj s to boleznjo, žal. Zbrali smo veliko izkušenj in predvidevam, da bi morda lahko pomagali drugim državam pri njihovih preventivnih ukrepih in pri boju proti tej bolezni. Milijoni živali so morali biti pobiti zaradi tega. To je bila velika kriza, ampak veliko izkušenj imamo, lahko bi morda to širili. No, mislim, da te praktiki so znane. Hvala lepa, mislim, da so te prakse komisiji znane. Tako da lahko širimo to znanje. Prosim. Eh, da. Res, nizozemska je bila prizadeta ne z afriško pašičo kuge, z drugim tipom pašičo kuge. In res, morali so pobiti več kot 11 milijonov pašičev na nizozemskem. Ta virus afriške pašičo kuge pa se obnaša eh, zelo drugače. pot širitve, razširjene tega virusa prek tih prašičev je eh, veliko teže kot pa pri klasični prašiči kugi. To sta dve ponoma ločeni vprašanji. Seveda, komisija sodeluje z vsemi državami članicami, kot sem dal predstaviti, zaradi dobrih rezultatov v Romuniji in na Češkem julija smo ugotovili, da je to, kar se je zgodilo v Romuniji in na Češkem, nekaj, kar bi se lahko zgodilo tudi v drugih državah članicah. In so začeli z oveščanjem. Nemci razdeljujejo letake, tovornjake, ki prihajajo z vzhoda. Veliko držav je, ki ukrepajo. In to mi sofinanciramo, zato da bi se izognili vstopu bolezni v populacijo divjih pršičev. To je najpomembnejše, prav tako pa tudi na kmetije v države, ki še niso prizadete. Hvala lepa. Hvala lepa, očitno ni več vprašanj. Hvala lepa za vse te informacije, hvala lepa, da ste uh, zastavili vprašanja, pripombe. Danes smo res imeli dovolj časa, to je izjemoma neomejeno razpravo smo imeli tako strani komisije, kot tudi vas, poslank in poslancev. Tako, hvala lepa. Lep večer, sedaj pa naslednja točka. Naslednja točka torej, to je predstavitev obiske Hrvaške odbora Agnja Hrvaškemu 19. do 21. septembra. takrat smo torej bili na Hrvaškem. In ugotovili smo, s kakšnimi izzivi se sooča kmetijstvo na Hrvaškem. Vzeli smo specifične vidike v ozir, sploh od takrat, ko je Hrvaška pristopila k Evropski uniji in to je bilo 1. julija 2013. Delegacijo sta organizirala, zahvaljujemo se jima, hrvaška kolega, gospa Marjana Petir in Ivan Jakovčič. Pa sta bila tudi navzoča kot spremljajoča poslanca. Seveda to je bilo organizirano v sodelovanju s sekretarjatom našega odbora. Delegaciji je bil gospod Des, gospa Miller, gospa Senra Rodriguez, gospod Bogovič, gospod Tarabela Caputo in gospa Goševska. Pa tudi sam sem bil v tej delegaciji. Obisk je bil zelo intenziven in slišali smo več o težavah te najmlajše države članice Evropske unije. Seveda bi se želel zahvaliti tako gospe poslanki Petir, kot tudi gospodu poslancu Jakovčiču. Prvi del je organizirala gospa Petir, drugo, drugi del pa gospod Jakovčič. Mislim, da je bil obisk delegacije zelo zanimiv, deloven simpatičen, zelo dobro vzdušje je vladalo. Prav tako so to vzdušje ustvarjali naši poslanci, pa seveda tudi tisti, ki so nas gostili. Torej, resnično smo čutili toplo vzdušje. Kljub temu, da je bilo predvsej drže. Torej, v takem vrstnem redu, kot smo imeli tudi obisk. Najprej gospod poslanka Petr, potem pa gospod poslanec Jakovčič. Zahvaljujem. Hvala, gospod predsednik. Hvala vam, pa tudi kolegicam in kolegom, ki so sprejeli vabilo in prišli na obisk na Hrvaško, ker so se stali z našimi proizvajalci v enem od oziroma v občutljivih sektorjih, kot so uh, sektor mlekarstva, prašičereje in ostalih. Uh, Lahko ste videli, da je pri nas precej perspektivnih predelovalcev, precej mladih kmetovalcev, precej mladih vinarjev, ne nazadnje, in pa tudi precej eh, kmetov, ki se ukvarjajo z ekološkim kmetijstvom. V praksi ste si lahko tudi ogledali razlike, ki jih sama večkrat omenjam tu, torej razlike eh, med, eh, novo, med starimi in pa novimi državami članicami Evropske unije. O tem ste se lahko prepričali na terenu, pa ste se lahko pogovarjali s proizvajalci in mislim, da bo to koristno v prihodne pri eh, razpravah o skupni kmetijski politiki in pri odpravi določenih težav, naprimer pri boju zoper uvoz eh, proizvodov nizke kakovosti, s katerimi se v zadnjih časih preplavlja hrvaško tržišče. To je torej boj proti nepoštenim trgovinskim praksam, ki je ena od prednostnih nalog hrvaške vlade. Dovolite, da navedem še nekaj podatkov. Odkup mleka na Hrvaškem je v zadnjih petih letih manjši za več kot petino. Lani pa smo uvedli 281 odstotkov več mleka kot pa leta 2012. Ob teh podatkih je jasno, da gre to za nelojalne uh, trgovske prakse oziroma nelojalno konkurenco. Proti temu se moramo vsi skupaj boriti. Predvsej pozornosti smo med pogovori s prašičerejci eh, namenili dejstvu, da še vedno niso dovolj zastopani v mm, naši proizvodni oziroma predelavi svinskega mesa. V primerjavi z leto 2015 je delež eh, hrvaškega mesa na trgovinskih policah predvsem manjše, od preteklosti. Je pa v naših supermarketih ogromno nekega zmrznenega svinskega mesa iz tujine, na katerem ni niti naveden ne datum zakola, ne datum predelave in ostalega. Upam, da ste uživali v naših kulinaričnih posebnostih, naprimer eh, salami cvanciger iz Siska, ki je eden od eh, zaščitenih eh, hrvaških proizvodov. Tu smo zelo aktivni, tudi v, v sodelovanju z ostalimi državnimi organi, ker res želimo tako patentirati, kot tudi promovirati čim več naših proizvodov. Naši mladi kmetovalci in ekološki proizvajalci so prav tako eh, primer dobre prakse. Sami so dejali, da je za njih največji problem, eh, kako pridobiti dovolj ugotne kredite, dovolj ugodna posojila. Od nemških kolegov smo slišali, da so obresti v Nemčiji za tovrstna posojila ni cela 20 odstotka, pri nas pa kar 10 odstotkov, tako da je jasno, da tu ne moramo biti konkurenčni. Tudi eh, sadja, torej predelavci sadja in zelenjave so se pritožili, da se morajo boriti z nelojalno konkurenco, da se morajo boriti z uvozniki sade in zelenjave iz integrirane pridelave, kjer se uporabljajo tudi nedovoljeni pesticidi, herbicidi in ostale snovi in da je to za njih zelo neprijetno. Tudi kolegi iz drugih držav članic se bodo nekaj strinjali, da to ni dobro. Zaščititi moramo tako naše pridelovalce, kot tudi naše potrošnike. Ponuditi jim moramo zdrave eh, proizvode, zdravo sade in zelenjavo ter ostale dobrine. Strinjali smo se, da bi bilo dobro osnovati tudi eh, sklad za nujne primere, ki ne bo temeljil zgolj na kmetijskem proračunu. Upam, da nam bo to uspelo, um, kajti kmetijstvo je v težavah tudi zaradi vedno bolj pogostih naravnih nesreč in zaradi tega pač prihaja do manjše proizvodne in posledično tudi do uh, manjše prodaje naših proizvodov na Hrvaškem. Sestali smo se tudi s predsednikom, o oh, pardon, z ministrom za kmetijstvo, gospodom Tološičem. Razgovori so bili kar plodni in minister je bil zadovoljen z našim predlogom za določene projekte, ki jih predlagamo. Obiskali smo tudi Sisačko, Moslovačko županijo in se tam pred, sestali s predstavniki ekološkega kmetijstva in ti so bili zadovoljni z našim obiskom. Torej, še enkrat hvala vsem članom delegacije, hvala za obisk, hvala za plodno sodelovanje in upam, da bodo te izkušnje pomagale vsem pri oblikovanju odličnih politik in posledično tudi dobrih pogojev za delo in življenje naših državljanov. Hvala. Hvala, gospod Jakovčič. Hvala, gospod predsednik. Torej, samo nekaj zadev bi izpostavil. Najprej bi se eh, res lepo zahvalil, da ste se odločili priti k nam na Hrvaško in hvala tudi zato, ker ste prišli v Istro, v regijo, ki sem jo imel čast voditi 12 let in kjer sem bil več kot 20 let tudi aktiven kmetovalec. Bil sem aktiven vinar, vinogradnik in se predvsem ukvarjal s mm, proizvodi iz predelave mesa, mleka in ostalega. Predvsem bi povdaril um, sinergije med kmetijstvom in turizmom. Proizvodi iz Istre, izdelki iz Istre so skoraj da vsi um, visoko kakovostni. Olšno olje pa je vrhunsko, tudi na globalni ravni. Pred dvema dnevoma sem dobil celo informacijo, da, bo, oziroma, da je bila letos Istra spet razglašena za Eh, regijo z najboljšim oljčnim oljem na svetu. Od 500, od 500 vzorcev je 75 odstotkov vseh teh kakovostnih oljčnih olj prišlo iz Istre, poleg Toskane in Pandaluzije. Ima pa eno težavo. Kako ohraniti to visoko kakovost naših kmetijskih izdelkov in pa tudi. omogočiti uh, tistim, predavalcem, ki so v samem svetovnem vrhu, da tam tudi ostanejo. Tu je nekaj težav. Na sam sem navedel, navedel enega, ki pa je morda zgolj hrvaški. Ko gre za porabo evropskih sredstev, predvsem gledamo na indeks razvitosti. Ampak Hrvaška bo tukaj znovana, zato ker eh, podjetja ne bodo mogla biti niti ene kune ali evra iz proračuna Evropske unije in to ni dobro za našo državo. Zato mislim, da moramo o tem odprto razpravljati, odprto govoriti, kajti tiste države, ki so tu najbolj napredne, bodo zaradi tega imele še večjo prednost. Hrvaško kmetijstvo potrebuje več pomoči, ampak predvsem potrebuje pomoč tisti, ki so že v svetovnem vrhu, ker se brez po naše pomoči tam ne bodo mogli obdržati. Torej, da ne dolgovezim, še enkrat hvala vsem, ki ste prišli k nam na Hrvaško, ki ste nas obiskali. In to vrstne delegacije, zelo to vrstne obiske delegacije so zelo dobrodošli ravno takšen obisk, kot je bil vaš, eh, kaže na to, kako so tudi eh, prebivalci naše države zadovoljni s tem. Še danes dobivam zahvale oziroma dobivam prošnje potem, da prenesem zahvale eh, vam, vsem Evropski parlament. In še enkrat, čim bolj pogosto pridite k nam, če je le možno. Hvala. Najlepša hvala. No, pa še jaz bi povedal nekaj besed o tem obisku in imam tudi vprašanje potem. Tudi v sami Hrvaški obstajajo precejšnje razlike med, med razvitostjo regij, tudi med eh, potencialom posameznih regij, odvisno pač kje ste. To je tudi dober primer za prihodno eh, skupno kmetijsko politiko, torej, da si lahko ogledamo konkretno državo, v tem primeru Hrvaško, in pa težave te države. Kajti moramo razumeti, kakšne so posebnosti dane države, kako se razlikuje tudi posamezne regije ene države, ko gre za kmetijstvo, ne na zadnje. Imeli smo priložnost govoriti s predstavniki ministrstva, tudi s predstavniki posameznih regij, ampak najbolj eh, vesel sem bil, gospod Peter, ko ste organizirali srečanja s kmetovalci, z ljudmi. In uh, videli smo, da ima gospod Petir res kar precej stika s, k, s podeželjskim prebivalstvom. Tudi ko smo bili v nekaterih mestih, kamor je organiziral, oziroma kjer je obisko organiziral gospod Jakovčič, so nas prebivalci pozdravljali, nadušeno, tudi vas predvsem. In kar videl sem da ljudje čutijo razvoj. Tu ste, kot kaže, bili res aktivni. prvi del obiska je bil verjetno kar intenziven, ker so bili tudi tolmači zelo utrujeni. Ampak vseeno je bilo vse skupaj zelo zanimivo. Tudi sam sestanek s predstavniki različnih sektorjev, medijskih sektorjev, medijskih panok eh, so bili zelo zanimivi. S tem sem si lahko ustvaril vaš koncept za razvoj, koncept za prihodnost pripravili ste ga, obstaja. In to je dobro. Seveda je Hrvaška tudi država, ki živi od turizma. Predvsej ljudi uh, se tja odpravlja na svoj letni dopust. In dobro je, da lahko ljudje uh, se odločijo tudi za, naprimer, počitnice na kmetijah. Tudi kakovost oljčnega olja je, kot kaže, res v samem vrhu, samem svetovnem vrhu in tudi to potrjuje, da je Hrvaška na pravi poti. Res moramo nekako biti v stiku s prebivalstvom. Gospa Gilar, izvolite. Najlepša hvala, zelo na kratko. Sama sicer nisem bila na Hrvaškem, nisem bila del te vaše delegacije. Sem pa že bila tam na dopustu. mislim, da je Hrvaška res na pravi poti. In zato bi se tudi zahvalila in izpostavila dobro delo naših kolegov. Vem pa, da kakovost dosežemo predvsem z intenzivnim delom. Obstaja tudi, naprimer, regija, ki se predvsem posveča predelavi oljčnega olja in če se nekdo res posveti temu, če se celotna regija posveti temu, potem kakovost ne bo izostala. Ampak pripričan sem, da imajo tudi hrvaški kmetje podobne težave kot kmetje v drugih državah Evropske unije. To, kar je bilo omenjeno v povezavi z kmetijskimi proizvodi, pa drži. Torej, povezovanje kmetijstva in pa turizma je nekaj, kar dobro deluje in kar bo tudi na Hrvaškem dobro delovalo. Seveda, gospod Peter je izpostavil tudi nekatere težave, s katerimi se hrvaško kmetijstvo sooča, ampak vseeno mislim, da gre tu za panogo, ki ima pred seboj kar svetlo prihodnost. In vem tudi, koliko napora gospod Peter vlaga v promocijo um, eh, olčnega olja in vem, kako težko je predelati olčno olje v Istriji. Hvala. Ja, to je res. Vedno se spoznate na, ta, na to panogo in zato vam verjamem. Ali imaš še kakšno vprašanje v zvezi s to točko? Če ne, potem se bom še enkrat zahvalil obema kolegoma. Tega res ne bom tako hitro pozabil. V bistvu do konca življenja tega ne bom pozabil. Res eh, je bil ta obisk poučen iz vseh vidikov in tudi zelo srčno, prisrčno smo bili tam sprejeti. Tako da prosim, da to poveste vsem tistim, ki so uh, nas sprejeli pri vas. Predvsej napora se je tudi videlo, odložilo to in hvala za to. Tako se bo še ena stvar. Tu imamo to čudovito publikacijo, tale zveščič. Ampak v njej me skoraj da ni. Dobro, morda, morda zato, ker sem uh, prišel pozno ali pa ker eh, moja postava ni najbolj prepoznavna, kakorkoli sami presodite o tem. Samo še ena stvar nas čaka, sprejetje priporočil koordinatorja, to ste prejeli po elektronski pošti. tudi pisno ste to dobili, komentar zdaj s tem ni, tako da to sprejemamo. Pod točko razno nimam nič. Jutri se vidimo ob devetih, skupaj z odborom Envi bomo takrat zasedali. Če imate možnost, kar pridite, ker eh, bi bilo dobro, če smo zastopani v čim večji meri. gospod De Castro bo jutri vodil vse v mojem imenu, ker eh, mene jutri ni, žal ni. Če vas jutri ne bo, pa se vidimo 6. novembra, 9. novembra, 22. novembra ali pa 23. novembra, takrat tudi s komisarjem Hoganom. Tako, hvala. Hvala za delo, hvala za sodelovanje, za intenzivno sodelovanje, hvala gostom, hvala tlmačem. Vsem želim prijeten večer uspelo nam je končati še pred določenim, torej pred rokom, pred uro. Nismo pa segli časa, tako da s tem zaključujem današnji sestanek. Nasvidenje.